krajni čas, da Evropski parlament eh, to resnično vzame v svoje roke in zagovarja metodo skupnosti. Dobro, začnimo z glasovanjem. S tem smo zaključili razpravo in se zahvaljujem vsem. Hvala, gospod Šulc. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje v okviru posnostavljenega postopka o poročilu gospe Matera o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Dajem na glasovanje in sicer po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto z veliko večino. Dobro upravljeno delo, gospa Matera. Naslednja točka. Poročilo gospoda Provere o migracijskih tokovih, ki nastajajo zaradi nestabilnosti. Obseg in vloga zunanje politike Evropske unije. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Hvala, gospod Provera. Poročilo Jegle je naslednjo o vlogi žensk v kmetijstvu in na podeželju. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Čestitam, gospa Jele. Zdaj pa poročilo gospoda Marineskoja o financiranju Evropske unije na področju razgradnje jedrskih elektrarn v novih državah članicah. Gre za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Čestitam, gospod Marinesko. Zdaj pa ponovno gospod Matera. Poročilo o uporabi sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji Češka republika. Tukaj imamo en predlog spremembe. Glasujemo o predlogu spremembe za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverimo glasovanje o predlogu spremembe številka 1. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog za resolucijo v celoti, kot je spremenjen po imensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne. Se prečujemo, gremo naprej. Gospod Matera, dobro upravljeno delo. Ne pa poročilo Jurga Lehtrida o blagu in tehnologiji z dvojno rabo. Najprej glasujemo o celi vrsti predlogov spremem 36, kde za proti držani sprijeti predlogi sprememb. Zdaj pa predlog spremembe številka 8, kde za proti držani preverimo. Preverjamo, glasujemo o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12 v dveh delih. Prvi del, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, preverimo. Drugi del predloga spremembe 12 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo drugi del predloga spremembe 13. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del predloga spremembe 13. Za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 21. Za, proti, zdržani, preverimo. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 38. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za las. Predlog spremembe 44. Kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo. Predlog spremembe 44. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo, se upravičujem. 23. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 48 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo, če želite. Preverjamo 48. predlog sprememb. Konec glasovanja. Sprijeto. Se opravičujem, pravi predsedujoči. Predlog spremembe 33 za, proti, zdržani, preverimo. Glasujemo. Predlog spremembe 33. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 49. Za, proti, zdržani, preverimo zavrnjeno. Preverimo. Devetinštirideset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ponovno se opravičujem. Zdaj pa predlog smo imeli 42 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Zdelo se mi je, da je zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 42. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 50 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Predlog spremembe 50, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, zdržani, bomo preverili. 46 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 51 za, proti. Ni jasno, tako da bomo preverili elektronsko. 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47. Za. Proti. Zdržani. Preverimo. Predlog spremembe je 47. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog komisije, kot je spremenjen, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa dajem besedo gospodu Lehtridu za postopkovno vprašanje. Hvala, predsednik, še ste kolegi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Rezultat glasovanja je takšen, o čemer bi lahko vsebinsko seveda glasovali, vendar pa je situacija takšna, da smo zelo blizu stališču sveta, zato predlagam, da končno glasovanje o poročilu preložimo, zato da mogoče lahko v tem času dosežemo dogovor s svetom. Hvala. Želi komisija kaj dodati? A komisija govori po svojem iPhonu. No, glede na to, da nimamo mnenja komisije, kdo je za preložitev? Proti? Zdržani? Torej je glasovanje odloženo. Hvala, gospod Lehci. Nadaljujte s takim dobrim delom. Zdaj pa poročilo gospoda Žadoja o uradno podprtih izvoznih kreditih. Kar nekaj predlogu sprememb 21 odbora za mednarodno trgovino. Glasujemo za proti sprejeto. Gospod Šulc, imate besedo, izvolite. No, Mr. Schultz, not Mr. Schultz. Gospod Šulc, ne gospod Šulc. Aha, ali dela mikrofon? Ja, dela. Gospod predsedujoči, hvala. Želim vas obvestiti, da se bom da v imenu NGO-ja umikam predloge sprememb, ki smo jih podali. Predlog spremembe 10 v dveh delih. Prvi del za proti zdržano sprijeti. Drugi del za proti zdržani preverimo. Gospod Šolc je umaknil poemensko glasovanje, tako da zdaj preverjamo drugi del desetega predloga sprememb. Konec glasovanja. Sprejeto. Na pa predlog spremembe 22, kdo je za, proti, zdržani, preverjen, eh, zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa dajem predlog komisije na glasovanje, kot je spremenjen, da je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa gospod Žado, izvolite, imate besedo. Euh, gospod predsedujoči, podobno kot pri prejšnjem glasovanju so poročevalci v senci skupaj z mano se odločili, da ne bi dali tega predloga resolucije na glasovanje na tem plenarnem zasedanju, ampak da bi to odložili. Hvala lepa. Želi komisija besedo? Izvolite. No, Kot kaže, komisija ne želi besede. Dobro, zdaj pa dajemo na glasovanje predlog, da se odloži glasovanje o resoluciji. Za, proti, dobro, sprijeto. Glasovanje je odloženo. Hvala, gospod Četov, za dobro opravljeno delo. In naslednje poročilo je poročilo gospe Svensson o političnem okviru EU za boj proti nasilju nad ženskami. Najprej odstavek 2 navedba ena, glasujemo, konec glasovanja sprijeto. Zdaj pa drugi odstavek, navedba štiri, poimensko glasovanje, odpiramo, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Tudi to, ta navedba je sprijeta. Zdaj pa drugi odstavek, navedba deset, kdo je za? Prosimo, dvignite roke, proti. Zdržani, sprejeto. Drugi odstavek, navedba 11, za, proti, zdržani, preverimo. Odstavek 2, navedba 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 2, navedba 12, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa drugi odstavek, navedba 14 v dveh delih in to poimensko. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Potem drugi odstavek, navedba 19, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 7, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 11. odstavek. Kdo je za? Prosim, dvignite roke. Proti strani sprijeto. Odstavek 19 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti zdržani sprijeto. Drugi del. Kdo je za? Proti zdržani sprijeto. 20. odstavek. Za? Proti vzdržani sprijeto odstavek 25 za, proti, zdržani, sprijeto. Odstavek 26 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 28 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 29. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna navedba J v štirih delih. Prvi del za, proti, zdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeta. Tretji del za, proti, vzdržani, sprijeta. Preverimo tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Četrti del za, proti, vzdržani, Sprijeto. No, bomo preverili, če že tako želite. Četrti del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Uvodna izjava 8 eh, oziroma O, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog resolucije kot celotek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In s tem smo zaključili z glasovanjem. Hvala, gospod Svensson. In dober tek vsem.